poročilo gospoda Broka in gospoda Gualtierja v zvezi s premembo člena 136 pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost drž za države članice, katerih valuta je evro. Dva poročevalca sta pri tem poročilu oba sta prosila za besedo, če se ne motim, gospod Brok in gospod Gualtieri. Poročilo smo dolgo obravnavali svetom. Gospod Brok, imate besedo. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Ta evropski mehanizem za stabilnosti je potreben zato, da bi imeli trajno zaščito in da bomo zagotavljali stabilnost za državami v težavah in hkrati, da bomo zaščitili evro, kot tudi, da bomo vzpostavili potrebno proračunsko disciplino. Tako bomo lahko tudi skupaj reševali vprašanja rasti. To bi sicer lahko uredili s preprostim postopkom, ampak glede torej spremembe pogodbe, ampak to bi lahko torej sprožilo določene referendume v določenih državah, zato smo rekli, da to naj ne bi bil običajen postopek in da so bili prvotni predlogi to, taki, da naj bi bil tukaj pristop, pristop med vladami, komisija tukaj ne bi igrala skoraj da nobene vloge, parlament pa sploh nobene. Uh, In lahko vam danes povemo, da na podlagi pogajanj, ki smo jih imeli z Evropsko centralno banko in komisijo, kot tudi predsednikom Evropskega sveta in tudi predsednikom skupine evrodržav, da ko gre za predloge, preverjanja, podlage za spremanje odločitev, ko gre za spremanje okvira ali pa za predlaganje uredbe, ki naj bi vse to uredilo v postopku skupnosti, Torej, kot je vse to skupaj bilo sprejeto strani finančnega sveta, da bo sedaj lahko tudi Evropski parlament tukaj odigral ustrezno vlogo pri teh vprašanjih. Na začetku torej nismo bili veseli, ampak sedaj imamo okvir ustanov skupnosti in mislimo, da bomo na ta način vzpostavili vse institucionalne predpogoje in zato vam lahko predlagamo, da sedaj sprememo to spremembo pogodbe, zato smo vložili ustrezne predloge za spremembe z soglasjem odbora za ustavne spremembe. Vi imamo tukaj tudi pisma predsednika Evropske skupine, potem tudi ustreznega zadevnega komisarja, kot tudi pisma Evropskega sveta, ki vsta pristop potrjujejo. In mislimo, da je to ustrezna podlaga za to, da sprememo to vrstno spremembe. Evro je velika uspešnica Evrope, s tem ga lahko zaščitimo in na tej podlagi lahko nadaljujemo z našim delom. Hvala. Gualtieri. Kolega Gualtieri. Ma nel rapporto che ci accingiamo a votare. O tem poročilu pravzaprav govorimo o spremembi pogodbe. Dejstvo je, da je mehanizem, ki ga uporabljamo, še vedno medvladni. Istočasno pa je tudi res, da se strinjamo, kot je rekel že Elmar Brok, s tem, da je treba stvari spremeniti, če želimo doseči cilje. O tem smo se tudi pogajali. Vsi pogoji, ki so povezani z nudenjem pomoči, morajo biti urejeni skladno s postopkom soodločanja. Zato predlagam, da glasujete za poročilo. Hvala lepa številni, ki ste prispevali pripravi tega poročila. Veliko čast mi je bilo, da sem lahko sodeloval z gospodom Brokom. Potem sta tu še dva poročevalca, Čiklune in Gozes iz drugih odborov. Hvala lepa tudi koordinatorjem, hvala lepa vsem predsednikom političnih skupin, ki so nas odločno podpirali. Hvala. E, hvala lepa, kolegice in kolegi. Pozdravljamo sedaj predsednika Evropske komisije, podpredsednika Evropske komisije in tudi trenutnega predsedujočega svetu. Veste, da bo to glasovanje danes tukaj zelo pomembno, tako da se vam zahvaljujemo, da ste prisotni ob tako pomembnem trenutku. Gospe in gospodje, zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem samim. Glasovanje popravke 10. Kdo je za? Najprej glasujemo o številki 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Telesunem 11 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 72, 27, se opravičujem, proti, vzdržani, zavrnjen predlog so nebe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog so nebe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 16 in 28 sta enaka za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Predlog smrembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smrembe 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imamo tukaj kompromisne predloge smrembe 38, 39 in 40 iz odbora za ustavne zadeve. ti predlogi sprememba so spremljivi, bili so prevedeni in so bili dani na razpolago vsem poslancem. Kljub temu sprašujemo, ali kdo ugovarja tem predlogom spremembe. Mislim, da ne, torej lahko nadaljujemo s glasovanjem o teh treh kompromisnih predlogih sprememb 38, 39 in 40. Gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Če vsi glasovali? ste si glasovali. Konec glasovanja. Zaakceptovane. Sprejeto. Predlog spremembe 30 in 13, 18 sta s tem brezpredmetna. Ja, postopkovno vprašanje. Moj aparat ne dela. Ne, dziękuję kolego numer 463. Hvala. 463, tehnik, prosim, da stopite k temu poslancu in preverite, kaj je z mašinco. Številka 20 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 31 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 33, Ta je bil umaknjen. Gospod Gualtieri je ta predlog spremembe umaknil. Poročevalec Gualtieri je umaknil predlog spremembe številka 33, tako da o tem ne bomo glasovali. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 34, poimensko glasovanje, glasujte. Če vsi ste glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlasujem je 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremem je 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremem je 35, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 36. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 34. 24. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe številka 37 z odbora za ustavne zadeve. Ali kdo ugovarja? temu kompromisnemu predlogu spremembe? Ne. Torej lahko njemu glasujemo. Torej kompromisni predlog spremembe številka 37 poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 7 in 26 sta identična. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa bomo glasovali o vzdržani celotnem predlogu za zakonodajno resolucijo, kot je bila spremenjena. Glasujemo po imensko. Ste se glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam vsem tistim, ki so delali na tem poročilu. Zdaj pa lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gospe in gospodje, pojasnila glasov, pojasnila glasov lahko predložite jutri. Danes ne bomo imeli pojasnil glasov, tako da vas prosim, da to upoštevate. Jutri